la presidente. Gospa predsedujoča. Buongiorno, Dobar dan, kolegice in kolegi. Začenjamo z današnjimi razpravami. Najprej bomo obravnavali poročila Hefnar, pošiljanje tajnih podatkov sveta o zadevah, ki niso z področja skupne zunanje in varnostne politike Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi strani Evropskega parlamenta. Besedo kar predajam poročevalcu, gospodu Hefnarju, za štiri minute. Izvolite. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Danes bomo naredili odločilen korak v smeri več demokracije v Evropi. Demokracija temeli na ideji, da se politike ne ustvarja za zaprtimi vrati, temveč da je to, kar odločamo, pregledno, da je to dostopno javnosti, tako da lahko državljanci in pa poslanci spremljajo, kaj se dogaja, da to legitimizirajo in da lahko na to vplivajo, ko se torej sprejema odločitve v politiki. To državljani pričakujejo od nas, to pričakujejo od parlamenta. Parlament ima po novi Lizbonski pogodbi možnost in dožnost, da spremlja pripravljanje politike in vodenje pogajanj, tudi ko gre za mednarodne sporazume, mora torej v tem postopku sodelovati in ga nadzorovati. Vendar pa tega ne moremo početi brez potrebnih informacij. In danes je tako, da vse prepogosto nimamo dovolj informacij. Spomnite se na veliko razprav tukaj v parlamentu ali v javnosti, naj samo omenim ta primer akte, ko smo se morali o pomembnih mednarodnih sporozumih pogajati, brez da bi nam bili dostopni vsi dokumenti in tako nismo mogli ocenjevati, kaj je bilo dogovorjeno in s kakšnim namenom. To se bo sedaj spremenilo po tem sporazumu, ki smo ga po temeljitih pogajanjih sklenili s svetom. Gre za to, da bomo določili, pod kakšnimi pogoji bomo imeli dostop do dokumentov. Ne gre samo za pogajalske dokumente v smislu že zaključenih pogajanj. Gre tudi za priprave na pogajanja, za strateške osnutke, gre za interne dokumente, za upne dokumente, celo za uh, tajne ali zelo tajne dokumente. Zato smo se v tem sporazumu dogovorili o postopku, kako urediti dostop do teh dokumentov. Dosegli smo to, da so tudi vsi zaupni dokumenti sedaj dostopni za poslance brez varnostnega preverjanja. Pri zelo eh, tajnih dokumentih, torej top secret, so potrebni posebni postopki. Še nekaj sem želel povedati. Vedenje je moč In uh, dobro je, da mi imamo to vedenje, če želimo nadzorovati delo sveta. Prav tako pa moramo seveda tudi odgovorno ravnati s tem vedenjem. Ne smemo vsega, kar izvemo, sporočati v javnost in upam, da se kolegi tega zavedajo. Je pa vsekakor nujno, da smo sedaj sprejeli ta sporazum, pomemben korak v smeri demokracije je bil dosežen, ko smo sklenili ta sporazum, ne samo s komisijo, ampak tudi s svetom. Ta sporazum sedaj omogoča dostop do vseh teh dokumentov. Vedeti želimo, kaj počne uh, Evropska unija, ko gre za pogajanja o svetovni trgovini, o bilateralnih dogovorih, o podnebnih uh, dogov, uh, sporazumih. Videti moramo, kakšni so nameni, kakšni so cilji in moramo imeti možnost poseči v ta pogajanja in od državljank in državljanov. In seveda s tem tema še ni zaključena. Sedaj razpravljamo o preiskovalnih odborih parlament želi imeti možnost vzpostaviti preiskovalni odbor, če sumimo, da je prišlo do kakšne zlorabe, nepravilnosti in spet imamo problem, da do dokumentov preiskovalnih odborov nimamo neposrednega pristopa, da ne moremo zaslišati prič in tako naprej. In še to si bomo morali izbojevati v imenu državljanov in državljank, v imenu demokracije, sicer, sicer ne bomo mogli izpolniti dožnosti, ki jih imamo do naših državljanov. Ampak danes smo storili pomemben korak. Zahvaljujem se vsem sodelavcem in želim sporazumu veliko uspeha. Grazie, ora la parola. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobijo govorniki v imenu političnih skupin. Najprej skupina ILS, e gospod Žakovski, za tri minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Najprej, se, najprej čestitam pogajalski ekipi in gospodu Hefneru za to, da je dosegel pomemben dogovor. To ni nekoli enostavno, zlasti, če sta vključeni dve instituciji in so eni bili dani novi privilegiji, tudi na področju tako občutljive teme, kot so zaupni dokumenti. Naša pogajalska ekipa je pripravila dober sporazum, ki ureja smiseln dostop do dokumentov, do zaupnih dokumentov ali tajnih dokumentov sveta. To je dodaten korak v smer praktične realizacije tega, za kar smo se zauzemali že leta in leta. Zahtevali smo več demokratičnega pregleda nad tem, kaj Unija počne. To je v skladu z Lizbonsko pogodbo in določbami o preglednosti, ki so bile vedno prednostna naloga te hiše pri številnih prejšnjih spremembah pogodbe. Parlament meni, da potrebujemo jasno sliko in ta sporazum nam sedaj pomaga uh, doseči prav to Ehm, kot je povedal gospod Hefner, bomo sedaj vse skupaj razširili še na preiskovalne odbore ali pa na področje skupne zunanje in varnostne politike. Ehm, torej, ta pogajanja so še pred nami. Polgarska ekipa je opravila dobro delo in ehm, Pogajala se je zelo učinkovito, sedaj imamo pravni okvir, pravna načela, sedaj mora seveda tudi parlament opraviti svoje delo in uh, ustvariti ustrezen okvir, zato da bo sporazum lahko izvajan v praksi. Seveda ne smemo pustiti ob strani tega, da sporazum še vedno pušča nekaj manevrskega prostora za tolmačenja, ampak upam, da bo svet. Uh, enako mero dobre volje, kot jo je pokazal pri pogajanjih, pokazal tudi pri izvajanju sporazuma. E, to je sicer že zapisano v pogodbi, ampak e, treba je vse skupaj izvajati tudi v praksi. Potem e, še nekaj manjka pri demokratičnem nadzoru in pri dostopu do dokumentov. Gre seveda za področje SZVP, ki sem ga že omenil. Vse skupaj lahko strnemo v eno sporočilo. Zahvaljujoč temu medinstitucionalnemu sporazumu bomo lahko v parlamentu bolje opravljali svoje naloge na bolj obveščen in čakovit način in uh, svet bomo lahko poklicali kot govornosti na pregleden način. To je bila vedno naša prednostna naloga, tudi ko smo spreminjali pogodbe. Hvala. Graf. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine SD gospod Guerrero za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej bi se seveda rad zahvalil gospodu Hefnerju. Poročilo, ki ga danes obravnavamo in bomo o njem kasneje glasovali, je pravzaprav del kakšnega različne zbirke priročnikov ali učbenikov. Najdemo kar nekaj opredelitev besede demokracija. V 21. stoletju je demokracija povezana predvsem s preglednostjo in z javnim mnenjem. Naši voditelji niso samo odgovorni do državljanov, temveč morajo tudi odgovarjati za svoja dejanja. Če želi parlament opravljati svoje temeljne naloge in funkcije, torej sprejemati zakonodajo, nadzirati vlade potem potrebuje preglednost in informacije. Samo na takšen način bo parlament izpolnil svoje dolžnosti in zastopal državljane. Poročilo, o katerem danes govorimo, omenja sporazum, ki vključuje tri ključne točke. Te se nanašajo na dostop do informacij in sicer znotraj samega parlamenta, s tem se tudi bolj spoštuje poslance. Druga točka se nanaša na to, da bo širši krok poslancev lahko dostopal do teh podatkov in dokumentov, poročevalci, poročevalci v senci, vsi zainteresirani. Tretja točka pa se nanaša na razkrivanje teh tajnih podatkov, ki jih, naprimer, poslanec potrebuje. Mislim, da smo storili pozitiven korak naprej. Tisto, kar nam še ostane, pa je vprašanje, kako se na bolj urejen način lotiti tajnih in zaupnih podatkov z področja skupne varnostne in zunanje politike. Mislim, da bi svet in parlament morala bolj sodelovati na tem področju, zato da bi tudi to vrstne sporazume brez težav premaknili naprej. Gospa Harams, gospa Wallis, gospod Lene in gospod Lisbon so tisti, ki so se s tem ukvarjali v imenu parlamenta. Hvala. Hvala lepa. Gospod Rubih želite zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona, sprejmete vprašanje, gospod Guerrero. Gospod Rubih. Hvala lepa. Kolega, sprašujem, ali vidi razliko med eh, tajnostjo dokumentov sveta in eh, tajnostjo dokumentov parlamenta. Kako vidite to razliko? Uh, ko gre za zasebno sfero pri obeh institucijah, ali bi naj bilo to izenačeno? Ta sporazum v bistvu omejuje obseg tajnih informacij. Ne v celoti, ampak omejuje predvsem dostop do njih. Poslanci imajo možnost dostopanja do teh informacij brez kakršnih koli pos posebnih informacij pooblastil. Ko pa gre za javne podatke, pa mislim, da bi jih morali bolj natančno urediti, tudi ko gre za podatke, ki zadevajo parlament. Je pa res, da bi morali zasebne podatke, zlasti, če se nanašajo na poslance in na parlament, dati na voljo samo znotraj parlamenta. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine Alde. Gospa Jeten Maki za dve minuti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 uh, ničesar nadzorovati ali spremljati. Dobro je, da sta parlament in pa svet sedaj končno prišla do dogovora, ko gre za naše zahteve po preglednosti. No, eh, morda nismo naredili ogromnega koraka. Pravzaprav smo zapisali na papir to, kar je v praksi že obstajalo. Še vedno manjkajo sporazumi na področju skupne varnostne in zunanje politike. Eh, ne more biti tako, da so to samo elitni podatki, ki so namenjeni samo neki eliti. Tudi mi moramo imeti dostop do teh dokumentov. Dobro, ampak moramo počakati, kaj se bo zgodilo v prihodnosti morda bo pri naslednjem pogajanju tako, da bo resnično da boste resnično svet in pa parlament dobila enakovreden dostop do vseh dokumentov. Hvala. Grazie. Hvala lepa za skupino EKR. Gospod Fox za minuto. Uh, thank you, president. Hvala, predsedujoča. Naj se ob začetku zahvalim gospodu Hafnerju za njegovo delo. Z veseljem lahko povem, da moja skupina podpira ta sporazum. Parlament mora opravljati pomembno delo. Svet in pa komisija nam morata biti odgovorna. Zagotoviti moramo, da bo davkoplačevalski denar dobro porabljen in da bo, do, da bo spoštovana zakonodaja Evropske unije na odprt in eh, pregleden način. Ta sporazum z svetom je podoben tistemu, ki že obstaja, ki smo ga sklenili s komisijo. To pozdravljam. Treba je uskladiti zahteve po preglednosti z legitimno pravico držav do. Uh, pravico držav do tega, da določene dokumente označijo za zaupno. Gospod Hafner je poskrbel za to ravnovesje. Z veseljem, z veseljem podpiram poročilo in upam, da bo to privedlo do bolj čekovitega dela v Evropski uniji. Parola. Hvala lepa. Besedo bi sedaj morala dobiti gospa Veržja, vendar je ne vidim v dvorani. Besedo tako dobi gospod Angurakis, ki ga prav tako ni v dvorani. To pomeni, da lahko začnemo s postopkom Catch the Eye. Ehrenhauser, izvolite vielleicht einige interessante Informationen. Nekaj zanimivih informacij. Šele pred kratkim smo postavili nekaj parlamentarnih vprašanj eh, svetu in komisiji in tudi Evropskemu parlamentu. Smo poslali pismo generalnemu sekretarju, želeli smo izvedeti, koliko zaupnih dokumentov je v Evropski uniji v obtoku. Rezultat je bil naslednji. Evropska komisija nam ni podala informacije o tem. Komisija se je sklicevala na to, da je to prevelika administrativna obremeni, obremenitev. Uh, zato še enkrat pozivam komisijo, da naj objavi številke v zvezi z številom zaupnih ali tajnih dokumentov. No, uh, pri svetu je obstajala velika preglednost, uh, jasno so objavili po stopnjah zaupnosti, koliko dokumentov obdelujejo. In z tega vidika čestitam grundlage hier im Austausch mit dem Europäischen Parlament betrieben. No, ko gre za ERD, pa je bila preglednost, pa preglednost tudi ni bila še takšna, kot bi si želeli. Zanimivo je bilo tudi to, kar smo izvedeli v Evropskem parlamentu. Odgovor je bil naslednji. Samo deset uh, zaupnih dokumentov ali tajnih dokumentov je bilo uh, v zadnjih letih poslano dokumentu. In glede na to, da obstaja na tisoče zaupnih dokumentov, ki krožejo v evropskih institucijah na leto, je treba jasno ugotoviti, da je parlament iz tega popolnoma izključen. In to prav gotovo ni vzdržno, ko gre za izvajanje naše naloge nadzora. Prav tako želim eh, povedati, da menim, da bi bilo dobro, če bi posamezne institucije število zaupnih ali tajnih dokumentov objavljale na spletu, uh, Eh, in eh, lahko bi ponudili tudi druge informacije o teh dokumentih. Hvala lepa, besedo dobi poročevalec gospod Hefner za dve minuti. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem vsem kolegom za to razpravo. Mi nismo tukaj eh, sami sebi namen, ne, zastopamo državljane in državljanke Evrope in uh, zato imamo pomembno nalogo. Zavezani smo spremljati in nadzorovati dnevno delo institucij. Uh, mi moramo biti, uh, mi moramo upravljati posvetovalno funkcijo in to lahko izpolnjujemo samo, če imamo na razpolago vse potrebne informacije. Vedenje je moč, to velja predvsem v politiki, uh, zlasti, če neka stran ne ve, kaj počne druga. Diktature vedno delajo s tem inštrumentom, da najpomembnejše ostane skrito in da državljani tega nikoli ne izvedo. Mi potrebujemo preglednost in uh, Danes smo naredili velik korak oziroma pri glasovanju bomo naredili velik korak za to. Vedno znova slišim pritožbe, češ da nekdo ni dobil tega ali onega dokumenta. Mi smo danes eh, sprejeli sporazum, to moram povdariti. Ta kultura zaupnega sodelovanja, produktivnega izmenjavanja informacij se mora še razviti, ampak nekaj lahko jasno povemo. Ne vemo, ali bomo vedno dobili vse dokumente takoj na razpolago. Prav gotovo pa vemo, da brez tega sporazuma ne bi dobili na razpolago marsikaterega pomembnega dokumenta. In eh, ne more biti tako, da eh, se parlament pogaja o sporazumu, kot je akta, pa pri tem nima na razpolago vseh potrebnih dokumentov. Tudi, ko gre za, naprimer, dialog s Kitajsko o človekovi pravici. Moja kolegica Heidi Hautala se je morala dolgo bojevati pri svetu za to, da bi imela dostop do dokumentov. Na koncu je morala zato oditi na svet, da je dobila ta dostop. Eh, sedaj se bo to spremenilo, dobili bomo več preglednosti in preglednost je predpogoj za to, da neka demokracija deluje vse kolege vabim naj, ta, naj to novo pravico aktivno izkoriščajo. Se enkrat se zahvaljujem eh, vsem sodelavcem svetu in zahvaljujem se gospodu, Svobod, gospodu Svobodi, gospe Harms, gospodu Lenev in ostalim soporočevalcem. Hvala lepa, razprava je zaključena, glasovanje bo potekalo danes ob 12. Prehajamo na naslednje poročilo gospe Geringer.